vse reform na podlagi načel, ki smo jih mi formulirali in eh, upam, da bo jutri pri glasovanju večina parlamenta podprla to poročilo. Hvala lepa, kolegica McCarthy. S tem smo zaključili to razpravo. Jutri bomo glasovali ob 11.30. Sedaj pa k eh, primerom v drugi obravnavi. Eh, poročilo. Gre sle preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljofijam Olaf. Eh, eh, torej, gospa Gresle, poročevalka, dobi besedo za štiri minute. Hitrejši ste, kot sem uh, mislila, da boste. Torej, gospod komisar, kolegice in kolegi, govorimo pač v težavni. Uh, fazi OLAFA o tej uredbi, eh, ko imamo torej interne probleme tudi z um, upravljanjem, imamo težave z nadzornim odborom. E, torej, struktura OLAFA e, ni primerna za pravosodne sisteme držav članic. Iz tega izhaja veliko problemov, ki so nezadovoljivo rešeni. E, torej, dosedanja uredba o OLAF-u se orientira po generalnem direktorju, ki je posod prisoten in vse mogoč. To je od samega začetka bilo tako in tako tudi ostaja. Eh, leta 2008 smo v parlamentu eh, uvedli preglede eh, in bolj demokratične strukture in te je podprl generalni direktor in konec koncev naj bi to tudi ščitilo generalnega direktorja. Mi smo tudi upoštevali sodbe sodišča in Dejstvo je, da je Olaf s svojimi metedami dolga leta ustvarjal žrtve in to me res skrbi. Reformne iz leta 2008 eh, temeljijo tudi na določenih preiskavah. Torej, mi smo poskušali eh, zavarovati te preglede eh, v Olafu in Potem je prišel nov generalni direktor in on je pravzaprav izničil eh, te checks and balances, te eh, metode preverjanja. In sedaj imamo strukturo, ki je bolj kot kdajkoli prej prikrojena eni sami osebi in ki je pravzaprav eh, prepuščena tej eni sami osebi. Uh, In kot poznavalka eh, tega urada eh, sem predložila eh, določene predloge sprememb za drugo obravnavo. Dobro razmislite, ali jih lahko zavrnete. To bi utegnilo biti pomembno. To niso predloge sprememb, ki so usmerjeni v eno samo osebo. Želim pa povedati, da imamo strukturne napake napake v konstrukciji tega urada in revizije so pokazale, da obstajajo te napake. Naj vas eh, pomirim, druga obravnava nam daje tudi možnost eh, posredovanja eh, in to pomeni, da lahko stvari dokončamo do konca leta. Ni v nikogaršnjem interesu bilo, da eh, mi pomaga. Tudi ko sem prosila za pomoč, eh, je nisem dobila. Predlogi sprememb so v interesu eh, sveta. Cenim svet, ker so to pravzaprav pametni in racionalni ljudje in ne bojim se in tudi zamuda treh mesecev se mi zdi sprejemljiva. Tu ne gre za to, ali smo za ali proti generalnemu direktorju, vendar reforme do sedaj ne rešujejo probleme in jaz bi rada razrešila eh, ta problem. Gre za eh, primernost metod, pristojnosti nadzornega odbora, kako je z zaključenimi postopki. E, torej vse to je treba uskladiti tudi z dosedanjimi revizijami. Hvala lepa, kolegica Gresle. Sedaj pa e, dajem e, besedo komisarju Šemeti. Hvala lepa, gospod predsednik, poslanke in poslanci. Eh, danes eh, govorimo o revidirani eh, pravni podlagi za OLAF. To besedilo je posledica pogajanj s svetom in vse je pravzaprav teklo sedem let. Vsaka besedica tega kompromisnega besedila je rezultat pogajanj in soglasja v trialogu v letu 2012. Komisija ne pravi, da je dokončno besedilo popolno, je pa to kljub samo dober rezultat, do katerega smo prišli po eh, intenzivnih pogajanjih. Eh, ta kompromis bo izboljšal eh, Olafovo delo. Te izboljšave so nujno potrebne zlasti za osebe, na katere se nanašajo Olafove preiskave. In s tem bodo tudi eh, postopkovne pravice izboljšane. Pomembno je, da bo Olaf eh, bolj učinkovito deloval in da bo lahko ščitil evropska sredstva. To je zelo pomembno za evropske davkoplačevalce plačevalce. Komisija torej meni, da je nujno potrebno, da potrdite besedilo tako, kot je. Mi seveda razumemo tudi vaše skrbi, ki ste jih izrazili v zadnjih mesecih. Priznavamo, da bi lahko izboljšali še naprej pravni okvir za OLAF. Tudi Po tej reformi, vendar najbolj pameten način, da se to stori, je, da imamo eh, večstopenski pristop. V prvi stopni moramo zavarovati to, kar smo dosegli v pogajanjih s svetom. Treba je sprejeti uredbo o OLAF-u, eh, sprem, eh, kot je spremenjena, brez dodatnih predlogov sprememb in na ta način bi lahko hitro začele delovati pomembne izboljšave. Potem bi sledil drugi korak, mi bi pač lahko preverili, kako lahko še bolje izboljšamo pravni okvir OLAFA. Komisija razmišlja o dveh eh, elementih. E, pobude smo dobili tudi na, v okviru naših eh, razmislekov o eh, evropskem javnem toživcu. Eh, torej najprej bi imeli neodvisni nadzor. Eh, eh, drugo pa eh, bi se osredotočili na eh, preiskovalne ukrepe. Tu gre naprimer za visoke uradnike, člane institucij in za sege dokumentov. E, do se, potrebne bo, bodo odobritve za take ukrepe. Se pravi, e, današnji predlogi sprememb se osredotočajo na nadzorni odbor za OLOF. E, ta organ je zelo pomemben, ni pa zadosten za ti dve funkciji, ki sem ju ravno kar omenil. Olaf eh, je bil zastavljen tako, da eh, ni eh, bil predviden širši nadzor. Člani Olafa svoje delo opravljajo uh, ob eh, drugem intenzivnem delu. Sodelovanje med Olafom in nadzornim odborom mora temeljiti na jasnih eh, dogovorih. Eh, kot veste, želim olajšati ta proces na neutralen, objektiven način. Naš skupni cilj je, da zagotovimo učinkovito delo Olafa, da bo lahko varoval evropske finančne eh, interese v skladu s pravnim okvirom. Treba je pa seveda še razmišljati o drugih alternativah, kot sem jih tudi opisal. E, torej, to je glavna prednostna naloga za komisijo, seveda želimo tesno sodelovati z Evropskim parlamentom. V zadnjih letih smo izboljšali e, regulativni okvir za OLAF in sedaj moramo stvari pravzaprav uzakoniti eh, brez nadaljnega odloga. Tu imamo besedilo treh institucij in eh, mislim, da ga je treba podpreti in še naprej sodelovati, zato da bomo preostala vprašanja rešili v bodočnosti. Hvala lepa, gospod komisar Šemeta. Sedaj pa govornike v imenu eh, političnih skupin, kolega Dojč, za minuto in pol, prosim. Tiseltelnu kurke, dveš, vi ste šuh. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Skušal bom v treh točkah povzeti, kar želim povedati. Najprej bi rad povedal, da so predlogi v zvezi z reformi Olafa in eh, tudi razprava tukaj v parlamentu. Vse skupaj poteka ob spremenjenih pogojih po tem, ko je odstavljen malteški komisar. informacije na podlagi, oziroma na podlagi informacije je prišlo do tega, da je generalni direktor Olafa izvajal nepravilnosti. ki bi, če bi šlo za drugega, za vodjo kakršnekoli druge, eh, um, agencije ali drugega urada Evropske unije bi vodile do tega, da bi leta moral odstopiti. Drugič, ne strinjam se s komisarjem Šemeto. Na mačarskem pravimo, da vrzeli ne moremo prekoračiti z dvema korakoma oziroma z dvema dopisoma, se s tem bomo vedno padli v globina, globino. Obvestili so me, da gospa Makovej ni odsotna, oziroma da je odsotna in zato imam tri minute. Lahko to potrdite? To so mi posredovali kolegi e LS. Kar nadaljujte, hvala. Izvajanje reforme OLAF-a tudi ne moremo izvesti v dveh korakih, zato podpiram poročilo gospe Gresle in pa predloge sprememb tudi. Konec koncev gre za to, gre za naslednje. Ko oziroma če bomo jutri na plenarnem zasedanju dali nek odgovor, ki ne bodo ponudili nekih impulzov za reformo, potem se bomo soočali z situacijo, da bo ta ustanova, ki je bila ustanovljena leta 1999 in ki je svojo dejavnostjo prispevala in to močno prispevala k temu, da je preglednost Evropske unije bila izboljšana. Torej, če bomo jutri z glasovanjem zamudili priložnost, da bi dali nove impulze, potem Olaf ne bo več del rešitve, ampak bo del problema. Zato upam, da bomo jutri sprejeli to poročilo. Hvala, kolega Dojč. Sedaj pa kolega Gajer. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar Šemeta, dragi kolegi in kolegi. Jutri se moramo odločiti, ali, smo, ali se strinjamo z rešitvami triloga. In naj povem, da jaz se strinjam. Dosegli smo napredke tam, kjer je to pomembno. Tudi urejen je pristop Olafa do podatkov, obstajajo boljše postopkovna jamstva in zaščita opletenih in tudi določbe oziroma naloge za generalnega direktorja so opredeljene, tudi zagotoviti mora nadzor eh, legalnosti in druge korake. To Rej, to so pomembni napredki, zahvaljujem se poročevalki in pa poročevalcu v sencu. Sedaj pa smo prijeli predloge sprememb. Ne bom rekel, da so neutemeljeni ali stvarno napačni, kako bi si lahko to drznil, saj so nekateri tudi strani moje politične skupine. Ampak ali ne bi mogli zapriti oči pred tveganji, ki so tu možni? Komisija želi, da bi ta direktiva začela veljati čez sedem let in ne želi podaljšati postopka. Irsko predsedstvo mi je povedalo, da nekako niso pripravljeni ponovno načeti tega dosjeja. In upoštevam to, kar je poročevalka sporočila 2. oktober 2012, citiram, če ne bomo sprejeli rezultatov pogajanj, se bo svet umaknil na svoje stališče iz, le, iz leta 2011, ki bo ogrozilo vsa, vse napredke. Zato mislim, da moramo pripoznati napredek in jih tudi zagotoviti. Spremeniti moramo torej spremembe, predlagane spremembe zaradi preprečevanja tvegan. Hvala lepa, sedaj pa kolega Mulder za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spričo tega, kar je pravkar povedal gospod Gajer, je obžalovanja vrednost, da danes ni tukaj sveta. Najprej bi se zahvalila gospe Gresle. Ona je bila zelo skrbna in opravila odlično delo in pred nekaj meseci pravzaprav nismo mislili, da bi lahko prišlo do novega rezultata, medtem pa je prišlo do novih dogodkov s komisarjem Dalijem in zato so bile potrebni tudi predloge sprememb. Edini problem, ki ga imam s tem, je, kaj se bo zgodilo, če jih bomo sprejeli. Ali bo svet to sprejel? Morda bi nam lahko komisar kaj več povedal o tem o vsakem primeru pa je tu en problem, namreč tu imamo svet za nadzor in pa OLAF. In zanima me, kaj komisar pravi na to. Bi morda imenovali odbor modrecev, ki bi imeli dostop do OLAFA in ti modreci bi potem poročali parlamentu, zato da bi vedeli, kakšen je, kako bi lahko izboljšali odnos med Olafom in imenovanim odborom. Hvala lepa, kolega Stas, za minuto in pol. Hvala lepa. Jutri imamo dve možnosti. Bodi si, da sprejmemo predloge sprememb eh, De Jonga in Boveja ali pa jih sprejmemo delno ali jih pa zavrnemo. Kak, za kakšne spremembe gre? za kakšne predloge sprememb gre. Torej, skušajo potegniti nauke iz tega, kar se je zgodilo potem, ko se je gospa Gresle dogovorila s svetom. Morali pa bi tudi misliti na to, kaj je predložil svet. Gre za prilogo 3, to je pomembno. Ne moremo zakonodaje narediti iz ničesar, moramo upoštevati stvarnost in tu je jasen spor med generalnim direktorjem Olafa in pa med nadzornim odborom. Ta nadzorni odbor je pa izjemnega pomena, kaj teleta preverja, ali preiskave potekajo pravilno in ali so tudi upoštevane temeljne pravice prič in pa ob dolžencev. In potrebujemo močno pozicijo v pogovorjih z svetom in lahko rečemo, da delamo na podlagi stvarnosti in prakse, lahko pa tega ne naredimo in se lahko obnašamo kot strahopetci. In potem lahko rečemo, ja, svet naj naredi, kar želi. No, prosim, da sprejmete uh, naše predloge sprememb kajti tako bomo kot parlament pokazali, da res nekaj veljamo. Hvala lepa, kolega Stas in sedaj gospod Crnečki za eno minuto. Pani predsednica, šanovni państwo, tak naprawdę e, mój szacowny poprzednik, pan. Gospe in gospodje, gospod Stes je povedal vse, kar sem želel sam povedati. Olaf je potreben in potreben je boljši nadzor ampak govorimo konkretno. Nekaj predlogov sprememb je, ki jih lahko smatramo kot instrumente, zato da bo OLAF boljši, bolj učinkovit. Omogočili pa bodo tudi lažji nadzor. Po mojem mnenju je krepitev vloge nadzornega odbora korak v pravo smer. Moramo okrepiti nadzor nad dejavnostmi OLAF-a in če bomo te podeloge sprememb sprejeli, potem bomo to podprli in upam, da to podpira tudi parlament. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa kolega De Jong za eno minuto. Hvala predsedujoči. Pridružujem se mnenju predhodnih govorcev, situacija je resna, potrebujemo rešitev za konflikt med OLAFom in nadzornim odborom. Nekateri predlogi sprememb so namenjeni tem ciljem, zato moramo tudi predloge gospoda Mulderja upoštevati. Potrebujemo odbor modrecev za to, da se bo situacija izboljšala. Drugič, število obtožb v oziroma obsod v primeru, ko je Olaf eh, tukaj ukrepal. Tu slišim, da gre za neke očitke. Um, zato bi bilo dobro, če bi tu neka neodvisna komisija to preiskala. Poleg tega pa komisija izvaja pritisk nad Olafom. Hitro moramo izvajati dejavnosti, veliko je treba še storiti. Pritisk ne bo prinesel ničesar in če bomo še nekaj časa čakali na uredbo, potem to ni nič slabega, ampak je to priložnost. Hvala kolega De Jong, sedaj pa kolega Hartong za eno minuto. Kolegica Gresle je preverila, kako deluje OLAF in to je dobro, kajti OLAF ne deluje in to je resno. Komisija in svet pravita, da se želimo boriti proti goljufiji, ampak če odbora oziroma urad proti goljufiji ne deluje, potem se stvari zapletejo in to vem iz lastne um, izkušnje. Prijavil sem goljufijo iz neke države in OLAF je sprožil preiskavo, takrat pa nisem ničesar več slišal o tej preiskavi niti ne kot oseba, ki je podala prijavo. In gospod predsedujoči, to je resna zadeva in še na stotine primerov je, ki ležijo na pisalni mizi Olafa. Nekako dvomim, da jih bo sploh kdaj kdo obravnaval. Ne potrebujemo boljši Olaf ali boljše delovanje, ampak moramo zaustaviti cel program. Veliko denarja manjka in potem se ta primer enostavno ne obravnava. Hvala lepa, to so bili kolegi v imenu političnih skupin, sedaj pa v lastnem imenu gospod Keli. Hvala lepa, pregled uredb omogočajo nova urodja oziroma potrebna urodja za boj proti goljufija. Žal je Olaf nekako ujet v sam, v lasne postopke, predvsem kar se tiče komisarja Dalija. To seveda ni zelo razveseljivo. In tudi kako so je generalni direktor tukaj izvajal to, ali je to izvajal kot uh, amater ali profesionalec, kakorkoli. Vendar, kakorkoli stvari obrnemo, so reforme potrebne in krepitev OLAF-a je nekaj, s čemer smo lahko zadovoljni, predvsem kar se tiče boljše eh, opredelitve goljufije, boljše izmenjave podatkov in informacij med eh, državami članicami in OLAF-om in pa poglobitev informacij tudi med parlamentom in um, OLAF-om in pa krepitev nadzornega odbora. Hvala lepa. Hvala, kolega Keli. Sledi gospod Balčitis za dve minuti. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil gospe Gresle za njeno pomembno delo in za njena prizadevanja za krepitev OLAF-a. OLAF je organ, ki je jemno pomemben pri zaščiti in boju proti goljofiju. Število goljofi raste in vidimo, da je pomen Olafa vedno večji, zato ga treba okrepiti. Reforme so namenjene njegovi krepitvi in pa zagotovitvi samostojnega dela. Danes se moramo sredotočiti tudi na to, da se dogovorita nadzorni odbor in pa OLAF. In rezultati so plot dolgoletnega dela. Mislim, da ne smemo delo OLAF-a in njegovih zaposlenih ogrožati z medinstitucionalnimi spori. Treba je okropiti sodelovanje med OLAF-om in nacionalnimi organi. Treba tudi zaščititi pravice oseb, ki so predmet preiskave. In morda dogovor med svetom in parlamentom ni idealen, ampak nova pravila bodo izboljšala učinkovitost Olafovih preiskav. Idealne reforme ne obstajajo, ampak eh, reforma Olafa bo prvi korak pri zagotovitvi njegove neodvisnosti. Kot poročevalec v senci predlagam, da se sprejme kompromisno besedilo brez predlogov sprememb, kot je bilo dogovoreno s svetom. Hvala. Dank, Balcicis, kes... Hvala. Ali sprejmete vprašanje kolega Stasa? Izvolite, gospod Stas. Kolega Balsitis, zeer... gospod Balsitis, ste odličen kolega, ampak ne razumem stališče vaše skupine. Imamo postopek in sicer postopek soodločanja in pri tem postopku so tri faze, torej po tej drugi fazi, po tem drugem branju lahko sprožimo um, posredovanje in to se stalno dogaja. Že večkrat sem sodeloval pri teh podatkih in to bi lahko potem obravnavali v roku treh mesecev, kot je povedala gospa Gresle. Če bomo sedaj to v drugem branju sprejeti, potem je zakonodajni postopek sprejet. Uh, In naslednjih 6, 7, 80 let se potem to ne bo več spremenilo. Hvala, kolega Stas. Žal moram biti zelo strah, kaj strokajti zelo smo v zamudi. Gospod Batičiš. Hvala lepa. Na ure smo razpravljali o tem in komisar je zelo jasno opisal postopek morda ne bomo imeli treh mesecev reformo, lahko preložimo tudi za dva, tri, štiri leta, razen če najdemo dogovor sedaj. To je informacija, ki sem jo sprejel in zato sem omenil tudi stališče našega koordinatorja. Komisar je v pisni obliki obljubil, da neposredno po tem, ko bo ta dogovor sprejet, da bomo začeli naslednji krok pogajanj. Hvala. Gospod Teurer, minuta. No, tu smo pred odločilnim preobratom. Kolegice in kolegi, gre za vprašanje, ali bo Olaf dobil učinkovit nadzorni odbor ali ne. Pred pol leta bi se strinjal s poročevalko, šest let sta svet in parlament eh, potrebovala za to, da sta dosegla kompromis v preteklih šestih mesecih, pa so institucije, komisija, Olaf, nadzorni odbor eh, tu prikazali neko čudno igro in ne predstavljam si Olafa brez delojočega nadzornega odbora. In za to vprašanje skušali so vplivati. Direktorica Olafa je govorila z poslanci, um, tudi gospod Barozo je govoril z evropskimi poslanci in sedaj se sprašujem, ali se komisija zauzema za neodvisen nadzorni odbor, ste pripravljeni tudi svetom govoriti o neodvisnem nadzornem um, odborom, tudi, ste pripravljeni svetom govoriti o tem svetom, ki. Uh, danes tukaj blesti z odsotnostjo. Jaz si Olafa brez nadzornega odbora ne morem predstavljati. Hvala, gospod Teurer. Sledi pa kolegica Andrejsen. Hvala lepa. Če kdo potrebuje dokaz o tem, kako neočinkovite so institucije Evropske unije, potem naj pogleda, kako je sedem let trajalo za to, da se je spremenila okvirna zakonodaja Olafu in bo videl, da je to zadosten dokaz. In zdi se, da tudi ko se doseže nek dogovor med uh, institucijami, da so potrebni dodatne spremembe. Najpomembnejše vprašanje danes pa je neodvisnost Olafa in ta okvir pravzaprav tega ne zagotavlja. Urad za boj proti goljofijam je namenjen proti korupciji, za boj proti korupciji in je odvisen od uh, evropskega proračuna. Moral bi biti neodvisen tudi pri upravljanju teh verov. Komisija pa tudi parlament in svet bi morala tu sodelovati in Olaf bi moral poročati neposredno državljanom. Govornica je bila prekinjena. Hvala lepa, gospa Andrejasen. Sedaj pa postopek ujemi pozornost predsedujočega in to je samo kolega Semke, s kim mu bom dal besedo. Rad bi vas opozoril na pomembno vprašanje, ki tu sploh še ni bilo izpostavljeno. dejavnosti Olafa. so bile deležne vedno večjega interesa med državljani Evropske unije in ta interes se bo povečal leta 2014, ko je leto volitev. Zato mislim, da bi morala biti informacijska kampanja o OLAF-u tudi zelo pomembna. Tu potrebujemo skupne standarde v zvezi s tem, katere informacije in na kakšen način bodo objavljene, kajti očitno se ne zavedamo pravil. Informacije se zagotavljajo zelo pozno, včasih celo prepozno. Hvala lepa. Pa kolega Semka, postopek ujemite pozornost predsedujočega je zaključen in sedaj dajem besedo komisiji gospodu Šemeti. Thank you, Mr. President, honorable members. Gospod predsedujoči, poslanci in poslanke, jasno je, da si parlament in komisija prizadevata za isti cilj, kar se tiče OLAF-a. Vsi si prizadevamo za to, da bi izboljšali zakonodajni okvir in zagotovili spoštovanje temeljnih pravic učinkovito obveščanje nacionalnih oblasti in pa boljše delovanje um, OLAF-a, vključno z nadzorom strani nadzornega odbora. Torej odgovor gospodu Tojerju, da sem za močen nadzorni odbor. Vendar pa, kot sem že povedal v vodoma, sem prepričan, da je kora, eh, pristop v dveh korakih primeren in potreben v tem primeru. Eh, V prvem koraku moramo zagotoviti to nujno spremembo zakonodajnega okvira, ki smo jo že dosegli v pogajanjih s svetom in za katerega si je vaša poročevalka zelo poročala. V drugem koraku pa se komisija zavezuje, da si bo gledala možnosti izboljšanja zakonodajnega okvira OLAF-a, tudi ko bo nova uredba veljala. In to bo temeljilo tudi na predlogu, ki ga bo komisija sprejela k malu. In tu bomo vključili tudi posvete z svetom in parlamentom in vključili tudi menstitucionalne vidike. Upam, da bo parlament lahko podporil ta pristop, ki je v interesu obeh tako upletenih kot tudi evropskih davkoplačevalcev. Plače, Mislim, da bomo drugače tvegali, da bi na mesto, da bomo takoj sprijeli to uredbo eh, in zagotovili bistveno izboljšanje eh, zakonodajnega okvira OLAF-a, bomo kar nadaljevali, nadaljevali, nadaljevali z delom, z pripravo reforme in to ne bo trajalo sedem let, ampak celo deset ali dvanajst. To je torej tveganje, s katerim se trenutno soočamo. Hvala lepa, gospod Šemeta. Sedaj pa še poročevalka Gresle dve minuti. Hvala lepa za vaše prispevke, rada bi opozorila na to. Jan, če bomo glasovali, oziroma ko bomo glasovali o predlogi sprememb, bo imel svet tri mesece časa, da se z njimi spopada. Če se bo strinjal, je to v redu, če pa ne, bo pa spet prišlo do prezadovalnega postopka. Svet bomo morali se usesti za mizo in razmisliti, kaj bomo storili. In potem bomo morda lahko um, prepričali predsedstvo in upam, da res in tu se zahvaljujem dvema uh, predstavnikoma, torej enega danskega predsedstva in enega polskega predsedstva, ki, da boste sodelovala. In mislim, da se ne smemo toliko bati sveta, kajti tudi svet je zainteresiran za boj proti golifinu, čeprav ga je včasih težko prepričati o čem. Kolegi včasih me marsikaj spominja na realno satiro. Uh, imamo isto situacijo kot pred glasovanjem leta 2008. Kaj vse sem poslišala strani komisije, kako nemogoče je to, kar sem zapisala v svojem poročilu. Bilo je grozno. Komisija na to dva, je dva leta in pol zamrznila cel dosen, ga enostavno ni več obravnavala, ker se je sploh ni zdelo mogoče. Zdaj pa se ji ne zdi možno, da bi to še malo nadaljevali. Torej, mislim, da bo dobro, če probleme, ki jih že dve leti tukaj gledamo in vidimo in obravnavamo, da jih končno odpravimo. Zato, kolegice in kolegi, bodite toliko dobri, da jim poskušimo in ja, ne bo se skupaj zginilo v košu za papir, kajti mi še vedno smo pozorni na to in upam, da bi se kolegi tudi udeležili pogovoru s svetom. Torej, že sedaj ste povabljeni, če bodo jutri spremembe, predlogi sprememb tukaj. Um, sprejeti. Gospod Šemeta, pristop v dveh korakih. Veste kaj, leta 2006 je komisija predlagala neodvisnega kontrolorja postopkov, 2011 ga omiknili, 2014 ga želite spet predlagati. No, zgodba je resna. Žal mi je, zdaj je pravi trenutek in zdaj moramo poskrbeti tako, da je zgodba taka, da lahko z njo živimo. Hvala lepa. Vielen Dank, Frau Kollegin Kressle, die Aussprache. Hvala lepa, kolegica Gresle. Razprava je zaključena. Glasovali bomo jutri ob 11.30. Sedaj sledi skupna razprava o finančnih interesih Evropske unije. Obravnavali bomo poročilo VON, zaščita finančnih interesov.